theory for Turkey. Um, so, um, Tako, predlagam, da začnemo in da ne tratimo časa. Prva točka na dnevnem redu danes je poročilo o potovanju delegacije AFET v Ankaro, Turčijo, prejšnji teden, 16. do 18. marec. In eh, najprej bi kar predlagal, da besedo dam eh, gospodu Predi, potem pa Kati Peri. Gospod Preda, izvolite. Tri takšna poročila bomo obravnavali v manj kot eni uri, tako da 20 minut za vsako razpravo, še celo manj. Izvolite, gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči par kratkih pripomb eh, bi imel po opisu, po, potem ko smo opravili obisk v Ankari. Gospod Brok eh, je bil voditelj delegacije. Does it work? Do you have the translation? Okay. Do you have the translation? Sorry, sorry, Mr. Prena. Is it fine? fine, it's good. Okay. Uh, donc, uh, la délégation. Torej, delegacijo so sestavljali člani štirih največjih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ELS, um, socialisti, skupina konzervativcev in pa skupina liberalcev, skupno torej osem članov delegacije. za liberalce Najmi Ali, za konzervativce Amijata Bashir, za socialiste Kati Piri in Lopez Aguilar. Kati Piri je naša poročevalka za Turčijo. Potem eh, za ELS, poleg gospoda Broka in eh, mene, je bila v delegaciji še gospa Zomar kot poročevalka v Senci in pa gospod Manolis Ekefalajanis, ki je sopredsedujoči predsedujoči parlamentarni mešani komisiji EU Turčija. Kar zadeva sestanke, sestanke so potekali v torek in sredo, što je za zelo polne dneve. Imeli smo po eni strani sestanke z več ministri, torej ministrom za gospodarstvo, ministrom za pravosodje, ministrom seveda za zunanje zadeve, ki je obenem tudi glavni pogajalec. Potem eh, nas je sprejel tudi predsednik eh, vlade in tudi predsednik republike in imeli smo tudi več srečanj s predstavniki parlamentarnih političnih strank. In seveda imeli smo tudi možnost, da smo nekako možnost tudi dolge izmenjave mnenj, z novinari in eh, akademiki. Bili pa so tam eh, prisotni tudi nekateri predstavniki političnih strank in razprava je bila zelo živahna, vam lahko zagotovim. Zdaj, kar zadeva vprašanja, ki so bila na dnevnem redu. Naredil bi kratek pregled teh eh, vprašanj. Tu jih bom obravnaval brez posebnega vrstnega reda. Torej, najprej smo se pogovarjali o pogajalskih poglavjih, predvsem smo izrazili svoje stališče glede nadaljnega poteka pogajanj in z našimi turškimi sogovorniki smo se pogovarjali tudi o možnosti odpiranja novih poglavij. Govora je bilo o več možnostih. Eh, omenili smo poglavje 23 in 24, pa tudi poglavje 31, ki zadeva znanje zadeve in eh, varnostne zadeve. Naslednja izredno pomembna in zanimiva vsebina pogajanja o sporozumu TTIP in eh, to je strani Turčije bila, bilo izraženo določeno nezadovoljstvo, saj niso najbolj obveščeni o poteku teh pogajanj, ampak eh, tu smo z eh, večjimi sogovorniki, tako ministri, kakor tudi predstavniki strank, govorili o prnovitvi carinske unije, ki je že kar zastarela in ki si zasluži izboljšave. Tretja izredno pomembna tema, energetika. Tu smo razpravo predvsem vrteli okrog eh, neuspeha projekta Nabuko, kar je mm, botrovalo velikemu nezadovoljstvu v Turčiji in potem povezavi z Srednjo Azijo in Evropo in tu smo si zabeležili tudi prizadevanje turške strani za sodelovanje z nami na tem področju. Četrta zadeva odnosi z Armenijo. Kot veste, je letošnje leto 2015 zelo posebno leto z vidika spomina obeh narodov, turškega in armenskega. In eh, govorili smo o najboljšem načinu, kako obeležiti to obletnico na evropski ravni in tudi na ravni pristojnih eh, oblasti v Turčiji in v Armeniji. In prepričan sem, da bomo aprila tako priča odgovornemu in dostojanstvenemu obravnavanju te zelo občutljive tematike. Peta zadeva, Rusija. Tu smo imeli kar nekaj razhajanj, kar zadeva sankcije proti Turčiji nekateri turški sogovorniki so nam dejali, da bi raje videli, da bi se z njimi posvetovali vnaprej, preden smo sprejeli odločitev o sankcijah proti Rusiji. Šesta zadeva, Cipr, o tem ne bi ne vem kako na dolgo in široko govoril, ker toliko govorimo o tem tu v našem parlamentu, da niti ni potrebno tu razlagati, kakšno so stališče naših političnih skupin in kakšno je stališče Ankare s tem v zvezi. Zelo na hitro še glede ostalih vprašanj, vezanih bolj na delovanje eh, turškega političnega režima, najprej vprašanje političnega ustroja v perspektivi morebitnih sprememb po volitvah. Tu so možne različne poti volitve ali referendum. To bo seveda vse odvisno od razmerja sil po volitvah. Potem še ena posebna točka je bilo ravno vprašanje volitev in pa največji vstopni prak med članicami Sveta Evrope, torej desetodstotni prak za vstop v parlament. In s tem je povezana še ena pomembna zadeva in sicer razmere v zvezi z kurdi in zastopanost kurdov. Kot veste, se je kurdska stranka CHP odločila, da bo nastopili na naslednjih volitvah in sicer, da so z argumentacijo, da so njihovi kandidati dosegli 9,8 odstotka na, na prejšnjih volitvah, in uh, da torej želijo graditi na tem, da bi torej končno prestopili ta prag 10 odstotkov. No in na zadnje smo govorili tudi o svobodi medijev in o svobodi govora na sploš. No, tu smo govorili večkrat o izklopu več kot 60 tisoč spletnih strani, ki so blokirane v tem trenutku po ocenah lokalnih nevladnih organizacij. In seveda smo imeli izmenjavo mnen z novinarji, z politiki v zelo živahni razpravi. Smo torej govorili o tej tematiki svobode govora in predvsem tudi o statusu novinarjev v Turčiji. No, vse to je torej potekalo v kontekstu tudi poročila, ki ga pripravlja kolegica Kati Piri in o katerem bomo najverjetneje glasovali prihodni mesec. Zdaj pa, če dovolite, gospod predsedujoči, bi predal besedo kolegici. Hvala lepa, izvolite, gospa Piri. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi kolegu. Ne bom zdaj ponavljala vsega tistega, kar je že bilo povedano, bi pa vendar dopolnila razpravo na par točkah. Če začnem tam, kjer je kolega zaključil, pomembno je, da ta parlament vse, kar je povezano z vladavino prava in temeljnimi eh, pravicami, še posebej izpostavi. V tem parlamentu smo sprejeli resolucijo o svobodi izražanja januarja po dogodkih, ki smo jim bili priče decembra. Potem se je v zadnjih tednih razvila nova razprava v Turčiji in sicer o dokaj spornem eh, svežnju, varnostnem svežnju, o katerem zdaj poteka razprava v parlamentu še vedno. Polovica teh eh, členov, teh določb je že bila potrjenih in tako združena opozicija kot civilne družbene organizacije izpostavljajo to, da naj bi s tem varnostnim svežnjem dali policiji še več pooblastil in da se na ta način režim skuša ogniti pravosodnemu, pravosodni veji oblasti. O tem smo govorili tudi z našimi turškimi sogovorniki. Prav tako smo ponovili to, kar je naš parlament zadnjih pet let konstruktivno vse čas ponavljal in vsaj kolikor se mene tiče, bomo to ponavljali še naprej in to je bila tudi zamisel, na kateri je delala delegacija. Namreč potrebujemo intenzivnejši dialog o človekovih pravicah, o temeljnih soboščinah in to lahko storimo tudi s tem, da a, podpremo otvoritev pogajanj o poglavjih 23 in 24. 24. Prav tako želimo bolj strukturiran dialog na visoki ravni, kajti kar zadeva zunanje politiko Turčije in EU, tako z vidika dogodkov na jugu Turčije, v Siriji in tudi z vidika tega, kar se dogaja na vzhodu. Glede vseh teh vprašanj potrebujemo bolj strukturiran dialog na visoki ravni o znanih zadevah. Enako velja za gospodarstvo. Eden od naših sogovornikov je podal kot primer, tega, kakšen strukturiran dialog poteka na področju gospodarstva. Je dejal enkrat na leto eh, po kosilu eh, sveta ECOFIN Turčija, tako kot ostale države, lahko poda desetminutno prezentacijo. Toliko torej o strukturiranem dialogu, čeprav vemo, da je to v našem interesu, saj imamo eh, velik obseg trgovanja z Turčijo, 70 odstotkov vseh neposrednih tudih investicij v Turčiji prihaja iz EU. Potem, kot je kolega omenil, nadgraditev carinske unije, tu je bilo izraženih nekaj pomislekov Turčije, da bi TTIP lahko imel ogromen vpliv, ko bo torej EU podpisala dogovor za ZDA, da bi to utegnilo imeti velik vpliv na turško gospodarstvo, ne da bi oni sploh imeli kakršno koli besedo pri vsem skupaj, tako da tudi to je nekaj, o čemer je tekla beseda. Uh, in potem še energetika in pa liberalizacija vizumskega režima. Ker zadeva kurdsko vprašanje, proces eh, naseljevanja tu, mislim, da se vsi zavedamo, da stvari ne potekajo dovolj hitro, vsaj v pomnenju številnih izmed nas, ampak vendarle je pomeno pohvaliti vlado, da je začela s tem procesom, da daje več pravic eh, kurdskemu narodu. In tekom našega obiska, se je kurdska stranka prvikrat odločila, da bo kot stranka nastopila na prihajajočih volitvah 7. junija in veliko špekulacije o tem, ali bodo uspeli preseči 10 odstotni prak ali ne. In tudi veliko špekulacije o tem, kaj bi to pomenilo za mirovni proces, če uspejo preseči ta 10 odstotni prak eh, in tudi kaj, če ne. So predsedojoči eh, kurdske stranke HDP, gospod Demirtaš, je jasno dejal, da ni pripravljen podpreti AKP, če AKP ne bo dobil absolutne večine, torej da jih ni pripravljen podpreti pri vzpostavitvi nekakšnega nadpredsedstva, zato da se spremeni ustroj iz predsedniškega v parlamentarni proces, da bi na ta način torej lahko naredili korak naprej v smeri mirovnega procesa. O tem je bilo veliko govora prejšnji teden. No, govorili smo tudi o beguncih in tudi o drugem vprašanju, ki se preredko omenja na ravni EU, sploh z vidika velikanske humanitarne podpore, ki jo Turčija nudi skoraj da dvem milijonom sirskih beguncev v Turčiji. In gre tudi za vprašanje, kako mi kot EU lahko izkažemo solidarnost in pomagamo. In še zadnja zadeva ena dobrih plati teh obiskov delegacij je ne le to, da lahko osebno izrazimo svoje pomisleke našim turškim sogovornikom, ampak zadeva poteka tudi v drugo smer. Mislim, da bi verjetno bilo zanimivo tudi za vas slišati, kaj so najpomembnejši pomisleki, ki nam jih sogovorniki sporočajo. Ena od zadev, ki jih slišimo leto za letom, je po njihovem mnenju nepoštenost pristopnih pogajanj, ki po njihovem mnenju ne temeli na dosežkih, eh, ampak eh, temeli zgolj na političnih ocenah. Kot je kolega že dejal, je bilo veliko rečenega o armenskem vprašanju in o resoluciji, o kateri bomo glasovali 1. aprila. In potem še zadnja zadeva, ki mislim, da je nekaj novega, gre za nek nov pojav in sicer islamofobija. Dobili smo zelo natančne opredelitve skrbi, s katerimi se soočajo Turki in muslimanska skupnost v Evropi, sploh kar zadeva diskriminacijo proti njim. Tako da hotela sem z vami deliti, da so to torej tudi tisti pomisleki, ki so z nami delili turški sogovorniki. To ni vedno povezano zgolj s pristopom Turčije k EU, ampak nasplošno velja za odnose EU-Turčije. Hvala lepa. gospod Tenak. Hvala lepa za to predstavitev. Rad bi izpostavil par zadev in eh, zanima me, ali morda lahko kateri od kolegov, ki je bil v Ankari, odgovori na to, ali ste morda o tem govorili bilateralno. Ena od eh, res zagonetnih zadev na mednarodni ravni je, kakšen je dogovor med Ankaro in tako imenovano islamsko državo oziroma ISIS-om po izpustitvi turškega diplomata. Ko so turške oborožene sile nedavno rešile eh, Sulejmana v Kobaneju, jim je uspelo prebiti se v ozemlje pod eh, nadzorom ISIS-a, ne da bi bil izstreljen en sam naboj, tako da nek dogovor tam mora obstajati. Zanima me, kakšen je turška eh, vlada, je zelo tiha glede tega z izgovorom, da gre za nacionalno varnost. Potem Cipr, ali ste izpostavili našo resolucijo o izključni ekonomski coni in o obsodbi stališča turške vlade glede Republike eh, Cipr in pravice do izkoriščanja naftnih virov mm, v morju. Kar zadeva svežen sankcij proti Rusiji. Nisem presenečen, da Turčija tega ne podpira. Putin in Erdogan sta si zelo blizu trenutno, imata enak pogled na vladavino prava, demokracijo in svobodo izražanja. Ampak to, kar me pa vendarle nekoliko moti, je, da je Turčija vedno govorila, da želi ohraniti zaprto mejo eh, z Armenijo iz solidarnosti do svojih muslimanskih bratov v Azerbajdžanu, ampak zdaj pa, ko gre za tatarsko, turško, muslimansko skupnost na Krimu, te solidarnosti eh, ni, kljub temu, da je Rusija anektirala eh, Krim in eh, nekatere voditelje tudi izgnala. Eh, na obletnici oziroma komemoraciji stoletnice armenskega genocida, kjer bom tudi sam prisoten v Združenem kraljestvu, me zanima, kako upravičujejo svoj odnos do Armenije na eni strani, po drugi strani pa popolnoma uh, opuščajo problem Tatarov v, na Krimskem polotoku. Prav tako mislim, da je ključno, da se opredeli tudi uh, status um, kurdske uh, vojske, uh, kajti dejstvo je, da glede na zadnje dogodke, stvari ne potekajo tako, kot so v preteklosti. Gospod Lunaček, hvala lepa, tudi jaz eh, bi rada izpostavila vprašanje IS. Tudi to me zanima, ali je to bila tema pogovorov. Nekaj več podrobnosti pa me zanima tudi okrog naslednjega. Eh, se upravičujem, če tega nisem zasledila v eh, vaši predstavitvi. Ste se stali tudi s predstavniki? novinarjev in eh, predstavniki organizacij ženske, ker tudi to je ena ključnih težav. Predsednik Erdogan je veliko govoril o vlogi žensk, o tem, da, da morajo ženske ostati bolj v družini in tako naprej. Prav tako pa me zanima, kako je z svobodo medijev. Gospod Van Balen, hvala v imenu Alde, bi rad izvedel kaj več o tem, kako turški predstavniki vidijo odnose z EU, kajti ko se mi sestajamo s turškimi predstavniki, gledamo novice, vidimo, da je nekoliko manj interesa na turški strani za prava pogajanja, tudi zato, ker se soočajo s težavami, predvsem z uh, vprašanjem svobode uh, govora in tako naprej, tako da me zanima, če mi lahko poveste kaj več o tem, torej o interesu Turčije za članstvo v EU. Dobro, hvala. Torej, slišali smo nekaj vprašanj, prosim bi vas oba, če lahko podata kratke odgovore na ta vprašanja. Gospod Preda bo začel, potem pa gospa Pirje. Hvala lepa. Začel bom z vprašanjem gospe Lunaček, kajti njena politična skupina ni bila zastopana na obisku kar zadeva skupino liberalcev in eh, konzervativcev. Tu sem prepričan, da vam bodo več podrobnosti lahko povedali predstavniki vaših skupin, ki so sodelovali. Torej, kar zadeva srečanja z združenji žensk, žal na programu tega ni bilo. Prav tako nam ni uspel sestanek z ombudsmanom iz razlogov, ki so bili eh, zgolj programske narave, ne politične. Eh, smo pa vprašanje vloge ženski spostavili v vseh pogovorih s političnimi strankami. Ta dialog je bil zelo živahan in moram reči, da nikoli nisem videl česa takšnega med politiki in novinarji, ki so bili skupaj na tej razpravi in lahko vam zagotovim, da je bilo to zelo eh, živahno. Novinarji so obsojali omejitve in eh, tudi krhkost svobode izražanja, eh, pa tako politiko do AKP, mm, spet drugi pa so dejali, da gre za svoboden režim in da ni nobenih težav z področja svobode izražanja. Prav tako so nam eh, predstavili več numeričnih podatkov tega področja. Druge parlamentarne stranke, NAKP, pa so to tudi ocenile kot izredno občutljivo vprašanje. Kar zadeva vprašanje gospoda Van Barena, morda bi bil moral to omeniti prej v svojem uvodnem nastopu. Namreč ton naših pogovorov s sogovorniki je bil zelo pozitiven, kar zadeva pogajanja. Vsi so omenjali nedavne rezultate javnovnenskih raziskav, ki presenetljivo kažejo vse večje zanimanje za pogajanja in vse večjo podporo za dialog z Evropsko unijo. Govorili smo, kot sem dejal vodoma, tudi o morebitnih novih pogajalskih poglavjih, ki naj bi jih odprli. Kar zadeva vprašanje gospoda Tenoka, vsa ta vprašanja ISIS, PKK, potem eh, spor okrog eh, izključne ekonomske cone, pripričan sem, da vam bodo vaši strankarski kolegi, ki so bili na tem eh, obisku, o tem povedali več. Dejstvo pa je, da smo mi zagovarjali stališče našega parlamenta v treh resolucijah, ki smo jih sprejeli od začetka tega mandata. Od 2009 do 2014 smo sprejeli dve resoluciji v zvezi z Turčjo, od julija 2014 do danes smo sprejeli torej že tri resolucije o Turčiji in eh, smo tudi ponovno izpostavili ta stališča. Prepričam pa sem, prepričam pa sem da bo lahko tudi gospa eh, Kati Piri povedala še kaj več. Izvolite. Hvala lepa. Glede Cipra in eh, izključne ekonomske cone. Poleg naše delegacije je bil dva dni kasneje tudi sestanek mešanega parlamentarnega odbora in to je bila ključna tema, kot si lahko predstavljate. To smo torej tudi izpostavili v delegaciji AFETA in želeli smo, da se obe sprti strani okrog Cipra ponovno posedeta za pogajalsko mizo. In morda bo priložnost aprila, ko bo tako mm, ta posebni davek, ki ga je uvedla Turčija, se iztekel, obenem pa se tudi zaključujejo raziskave podjetja Eni na jugu Cipra, tako da morda je priložnost, da v prihodnih mesecih obe strani zopet sedeta za pogajalsko mizo, torej o tem smo eh, govorili. Potem sankcije proti Rusiji. Ja, seveda smo to izpostavili. Zelo jasno smo povedali tu v tem parlamentu, da je pomembno, da se države kandidatke postavijo na našo stran, ko gre za tako pomembna zunanje politična vprašanja. Moram sicer reči, uprit Turčije, čeprav se strinjam, da si tudi jaz želim bolj aktivno vlogo Turčije, ki bi bolj aktivno podprla naše prizadevanja, torej predsednik Erdogan je obiskal Ukrajino pred nekaj dnevi, to je že napovedal, ko smo bili mi tam, in imel je tudi zelo jasno izjavo glede krimskih tatarov. In to tudi mislim, da izkazuje solidarnost napram ukrajinski solidarnosti. Konec konca je tudi v OZN Turčija ustrezno glasovala, ko se je glasovalo o obsodbi nezakonite pripojitve Krima je Turčija glasovala enako kot EU, čeprav mislim, da je tudi tu še nekaj manevrskega prostora. Glede Armenije, mislim, da se lahko vsi predstavljamo, kakšni pomisleki prihajajo z turške strani, kakšne pripombe smo mi imeli. Pomembno na tej točki pa je povedati, da gre za vprašanje, pri katerem bi si številni želeli odločnejše korake, ne moremo pa mimo dejstva, da je prvikrat v zadnjih letih prišlo vendar do določenih korakov v smeri razprave o, o vsem skupaj in da dejansko celo potekajo seminariji po turških mestih, seminariji, kjer se zgodovinari, akademiki pogovarjajo o tej tematiki. Prav tako je bilo podano že nekaj eh, izjav strani predsednika in predsednika vlade na to temo čemu tudi nismo bili priča že kar vrsto let. Potem PKK, ali je torej potekala razprava o tem, da bi jih črtali iz terorističnega seznama EU, o tem nismo govorili, ker večina tega ne podpira v našem parlamentu. Tudi turška stran tega ni izpostavljala, kajti tudi oni ugotavljajo, da to ni stvar razprave EU. Eh, pomembno je, da se nadaljuje proces eh, naseljevanja. PKK bo spomladi spregovoril o vprašanju razorožitve. Mislim, da v tem trenutku ta razprava ni ne vem kako aktivna v EU, pa tako ni ne vem kako aktivna v Turčiji sami. Potem gospod Lunaček, ja, seveda smo se sestali z novinarji, tudi sama sem imela bilateralni sestanek z ombudsmanom vem, da je več ljudi na mešani komisiji tudi govorilo o srečanjih z predstavniki organizacij žensk, tudi svoboda medijev je bila predmet številnih razprav. Sestali smo se s tremi novinarji, eden iz eh, opozicijske Eh, skupine, edni iz bolj provladne skupine, tretji iz Hurjeta, ki mm, zastopa tudi drugačno bralstvo, tako da mislim, da smo imeli priložnost pogovoriti se o tem, kaj se tam dogaja, kaj torej za tri pomembne. Eh, časopise, ki izhajajo tudi v angliškem jeziku. Gospod Van Balen, kako Turčija vidi odnose z EU? To bo verjetno presenetilo nekatere tu v tej dvorani, ampak če vidimo, kakšen program imajo stranke, če poslušamo, kaj pravijo ne le vladne stranke, ampak tudi opozicijske stranke, je proces vstopa v EU na vrhu seznama prioritet. In ko govorimo o drugih strukturiranih dialogih na visoki ravni, vedno znova se ponavlja, da to ne smenja domestiti pristopnih pogajanj. Kot je gospod Preda dejal, prvikrat eh, smo priča temu, da večina turškega prebivalstva, 54 odstotkov, podpira pogajanja za EU in med mladimi jih celo dve tretjini to podpira. Ko pa jih vprašamo, ali menite, da Turčija nekega dne bo članica EU, pa je raven skepse zelo visoka, kajti kot rečeno, eh, to vidijo kot proces, ki ne temelji na dejanskih dosežkih, ampak eh, meni, da gre za političen eh, proces. Še dva kolega imata vprašanja. Najprej. Hvala, predsedujoči. Najprej. čestitke delegaciji za upravno delo. Je, mislim, da ste izpostavili tista vprašanja, ki najbolj zadevajo odnose med Turčijo in EU in mislim, da ste zastavili zelo pomembna občutljiva vprašanja. Mene pa bi zanimalo to, kakšne so bile reakcije vaših sogovornikov na vaše vprašanje. Ne dvomim, da niste zastavili pravih vprašanj glede naših, naše vizije. Zanima pa me, kakšen je pogled oseb, s katerimi ste se sestali, tako kot ste prej omenjali okrog novinarjev. Za nas bi bilo to po našem mnenju ključnega pomena. Morda ne danes, ker ni dovolj časa za to, ampak morda bi bilo dobro dobiti nek dokument, ki nam bi omogočal bolje razumeti, kako tu v Turčiji oblastniki vidijo uh, to vprašanje, to mislim, da bi tudi tako obogatilo naše razmišljanje in naše odločanje v zvezi z Turčijo v prihodnje. Monsieur Bashir. Gospod Bashir. Chairman, as somebody... Gospod eh, predsedujoči, tudi jaz sem bil v tej delegaciji in želim povedati to, kako sem jaz videl ta obisk. Eh, kljub nekaterim ne sporazumom je Evropska unija razvijala že desetletja odnose s Turčijo, ki so eh, koristili milijonom na obeh stranih. Turčija je eh, med desetimi glavnimi izvozniki in uvozniki eh, z EU in v zadnjih desetih letih je, Evrops, je Turčija pokazala, da eh, je dosegla gospodarsko rast, o kateri v Evropski uniji nekateri lahko le sanjajo. Eh, če se nekateri se osredotočajo na negativne plati, premalo pa na pozitivne. Turčija mora zagotoviti, da Ehm, izvaja ustrezen nadzor in tudi uhranja ravnotežje, da je zagotovljena svoboda izražanja. Moramo pa tudi priznati, ki je bil narejen napredek. Ehm, Naprimer, pri spravi s kurdskim prebivalstvom je bil dosežen napredek. Ehm, Turčija je sprijela skoraj dva milijona beguncev iz Sirije in tudi azil kako ravna z ozdilskim vprašanjem kaže, da se pri tem drži visokih vrednot. Vendar o tem se v časopisih v glavnem v Evropi ne poroča. Z ekonomskega vidika so naprimer velike priložnosti v turški digitalni ekonomiji. 50 milijonov internet uporabnikov je v Turčiji in ogromno uporabnikov Facebooka. Eh, Turčija je pri tem sedma na eh, svetu in to bi lahko vodilo do velikega pozitivnega vpliva tudi za evropsko gospodarstvo. In to je treba na vsak način izkoristiti. Če želimo poglobiti strateško partnerstvo s Turčijo, potem moramo storiti ustrezne korake in se osredotočiti na pozitivne zadeve. Treba je eh, okrepiti gospodarstvo od Dublina do Ankare in to eh, bi eh, bil res pravi motor za eh, razvoj povsod. Gospod, eh, hvala lepa, gospod Castaldo. In s tem dobi besedo zadnji v tej razpravi, ampak prosim, da ne spravljate bilateralnih zadev v to razpravo. Gospod Kastaldo, hvala. Gospod predsedujoči, želel sem postaviti kolegom vprašanje v zvezi z energetsko politiko. Želel bi si malo več informacij, eh, kar zadeva projekt Tur eh, Turkish Stream, to, kar naj bi nekako nadomestilo South Stream in eh, deloma to prevzima tudi eh, projekt Nabuko, o katerem se je razpravljalo preveč leti, pred več leti. In sedaj sprašujem, ali ste se s turškimi partnerji pogovarjali o tem in kakšno stališče oni eh, zauzimajo, torej kak, kako bi lahko izgledal ta projekt to bi potem teklo preko Grčije, Makedonije, Srbije. Torej malo sem hotel videti, eh, kako turška, turški partneri gledajo na ta projekt. Prosim, da odgovorite na vprašanja, bodi si vi, bodi si Kati. Gospa Piri, prosim. Seveda se lahko dobimo tudi bilateralno, da vam eh, poročam še poglobljeno o vsem, o čemer smo se pogovarjali, kar zadeva novinarje eh, in to ste spraševali, eh, gre tudi za samocenzuro, ki jo novinarji uporabljajo, ko piše o določenih zadevah, ampak to lahko gre tudi, gre tudi vse do cenzure. Mm, torej, ko gre za žalitve, smo slišali za nekaj primerov v Turčiji, ko so žalili naprimer eh, predstavnike vlade po družbenih medijih in ampak torej, torej kot politike nas vedno žalijo in pravzaprav je to del eh, našega dela in eh, to je tudi del svobodne demokracije. Eh, včasih eh, nekateri eh, seveda širijo tudi želibe stvari, ampak vse ni kaznivo, kar zadeva varnost na vprašanja. Smo slišali od turške vlade vedno spet odgovor, da ni nobene določbe v tem, Eh, ki ne bi veljala tudi v državah članicah EU, ampak mi smo potem rekli, da pri takih eh, varnostnih svežnjih eh, tudi ob upoštevanju zgodovine terorizma, Um, veliko žrtev je bilo v Turčiji, torej da sicer razumemo, da pripisujejo pomen varnosti, ampak da je treba spoštovati predvsem tudi uh, svobodo izražanja in da bi bilo dobro, če bi prišlo do posvetovanja z Beneško komisijo Sveta Evrope ali tudi z Evropsko komisijo, tako da bi lahko unesli tudi naše evropske izkušnje v ta projekt. Potem gospod Castaldo je spraševal o energeti vprašanjih in turškem toku, Turkish Stream, torej z več predstavniki vlade smo se pogovarjali o tem. Na začetku smo pozabili omeniti, da je naš eh, obisk sovpadal s um, obiskom podpredsednika komisije gospoda Šivkoviča, ki je bil ravno iz tega razloga v Turčiji, da bi um, spodbudil ta dialog na visoki ravni o energetskih vprašanjih med EU in Turčijo. Torej, to je v bistvu vse, kar sem hotela dodati v zvezi s tem. Gospod Preda, prosim deux points. Euh... Zelo na hitro dve zadevi. Raznolikost mnen med turškimi strankami je zelo velika. Ni enega samega načina razmišljanja in tudi nijanse v kritikah EU so ponavadi večje kot nijanse v naših kritikah napram Turčiji. To kot prvo. Kot drugo, stranke so jih postavile pomen tesnejšega sodelovanja s Turčijo zdaj, sploh v tem zelo delikatnem kontekstu odnosov, ki jih imamo z Rusijo in po drugi strani v kontekstu splošno razmer na Bližnjem vzhodu. Nekdo je celo dejal, da danes bolj potrebujemo krepite odnosov s Turčijo, kot pa smo to potrebovali tekom hladne vojne. Toliko torej o splošnem duhu teh pogovorov. Sicer pa vsem, tako kot ostali kolegi v delegaciji, na voljo političnim skupinam, da vam posredujemo še več podrobnosti. Okay, thank you very much. Hvala lepa. Rad bi zaključil eh, to temo, kajti zelo pozni smo že in predlagam, da gremo na naslednjo točko in sicer poročilo obisku delegacije odbora AFED v Erbilu. Eh, gospod Kan, eh, kan prosim, da poroča v petih minutah. Hvala. Torej, delegacija je uh, uh, eh, kolega Aguilar, um, torej trije smo bili v tej delegaciji na obisku in sicer dva dni smo bili v Erbilu in Kurdistanu in eh, srečali smo se glavn, z glavnimi političnimi voditelji in tudi z mnogimi predstavniki nevladnih organizacij. In razen tega nam je uspelo eh, obiskati tudi eh, torej kamp beguncev. Šel Eh, torej, prva stran je, eh, prva stvar je boj proti Dašu, potem odnos eh, med Erbilom in um, centralno vlado v Iraku, potem humanitarna situacija in um, potem še širši regionalni konc, um, kontekst. Kar zadeva boj je. Um, poseg mednarodne koalicije, potem um, tudi podpora pešmergov in iraških um, vladnih sil um, um, bila um, uspešna. Vendar moramo reči, da je da, da so sicer zajezili napredovanje Daša, vendar niso uničili Daša in treba je povedati, da mnogi borci ISIS-a, da so um, bivši častniki iraške bas stranka, uh, e, kajti po razgradnji teh struktur uh, so v bistvu bili brez dela in tudi niso imeli več nobenih uh, pozicij. In prejšnja vlada Malikija, Malikija je tudi vodila diskriminatorno politiko do sunitov. In ISIS ima veliko orožja, municije iz, eh, tudi iz zahodnih virov in sicer je to orožje, ki so ga zapustili iraški borci, eh, ko so jih ISIS eh, vojaki napadli. Torej naši sogovorniki so menili, da gre za 20 tisoč borcev. Um, ko smo se srečali eh, s predstavniki Pešmerge, so nas prosili, da jim uh, zagotovimo več težkega orožja in municije in da jim pomagamo tudi pri usposabljanju Pešmergov, tako da bi imeli prave pobeljniške strukture. In drugo, kar so nas prosili, da jim pomagajo predvsem um, zdraviti ranjene vojake tudi na Zahodu in v Evropi, kjer pač eh, to ni možno v Iraku in v Kurdistanu. Um, torej, vprašanje Mosula in kdo naj bi vodil ta boj za osvoboditev Mosula, tudi to je bila tema. E, torej, te šmerge um, tega tudi nočejo voditi, kajti bi, lahko bi jih eh, videli kot okupacijsko silo vendar, ko obravnavamo to vprašanje, je pomembno predvsem, da se stvari ne smejo poslabšati. E, zato, ne smemo razmišljati samo o vojaški rešitvi Deša. Treba je predvsem odpraviti tudi korenine tega pojava v Iraku in to eh, je deloma povezano z vlado Malikija. In razen eh, tega je treba predvsem tudi opozoriti na ideologijo Deša in da to ni v skladu z eh, muslimansko viro. In razen tega moramo seveda prekiniti financiranje finančne tokove eh, v smer ISISA. Potem odnosi med Erbilom in Bagdadom. Sicer je nekaj um, izboljšal, ampak kljub temu je še veliko spornih točk in sicer eno se nanaša na ozemlje, na, na drugi strani pa gre tudi za delitev eh, prihodkov iz pridobivanja nafta. Uh, eh, 70 eh, odstotkov tega gre um, regionalni vladi, deloma se iz tega financirajo tudi pešmerge. Ampak v zadnjih treh mesecih je pri tem prišlo tudi do težav in to je vodilo do tega, da je vlada um, se tam sooča z večjimi težavami. I, uh, eh, Raška vlada je rekla, da imajo težave z likvidnost likvidnostjo in da eh, je dogovor v zvezi s pridobivanjem nafte drugačen, kot, je, je bil, eh, pre, kot nam je bil predstavljen. Torej, 300 tisoč sočkov soč, naj bi pridobivali um, na območju Kurdov. Uh, Eh, torej pešmerge niso plačevali v zadnjih mesecih, tudi druge ne. In eh, Torej, bagdadska vlada ni zagotavljala ustreznega denarja. Želim ob koncu še povedati nekaj o humanitarnih vprašanjih. Seveda je pritisk zelo velik pogovarjali smo se tudi z nevladnimi organizacijami. Vsi pravijo, da se zahvaljujo kurdski regionalni vladi. Ko sem torej tam eh, obstaja tudi svoboda gibanja. Ampak seveda se tudi regionalna vlada sooča s težavami in je velik, eh, velik eh, pritisk, kajti veliko je povečanje prebivalstva, predvsem v zadnjih šest, šestih mesecih in zato moramo še naprej pomagati. Um, v tem delu sveta eh, so poletja celo še hujša kot eh, zime, ker nas je vedno skrbilo, kako bo po zimi, ampak poleti so temperature do 50 stopinj. Torej potrebujemo boljše strateško načrtovanje tudi za humanitarno pomoč. Eh, In razen tega se moramo pogovoriti še z voditelji šiitov, da eh, bo možno odpriti nadaljna območja za eh, zagotovitev te eh, pomoči. Gospod Kastaldo, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti eh, kolegu Kanu za to izčrpno poročilo. Imam eh, nekaj vprašanj. Eh, strinjam se z njim, da ne zadostuje eh, vojaška opcija za eh, to, da bi se uspešno borili proti Dašu, proti ISIS-u. Torej, to, eh, ta pristop je treba na vsak način spremeniti, gre tudi za socialno-ekonomsko ozadje in treba jim je predvsem oduzeti možnost, da novačijo eh, tuje borce na Zahodu. Eh, Um, torej gre tudi za odnose med Dajšom in državami Golfskega zaliva um, in tudi Turčijo. In sicer eh, gre, ne gre toliko za državno pomoč, temveč za posameznike, ki preko različnih kanalov financirajo. Daješ. In zato sprašujem, ali e, obstajajo kakšni podatki o nezakoniti prodaji nafte. Eh, slišali smo, da so tudi zahodne družbe upletene v to, takšne so bile govorice. E, ali ste dobili kakšne podatke o tem od partnerjev v Erbilu in razen tega? E, um, sem eh, na vsak način za to, da povečamo pomoč beguncem. Eh, situacija je tak, tam katastrofalna. Ne more uh, jo tam um, sami nositi vseh stroškov tega ogromnega povečanja prebivalstva. Gospod Kan, manj kot dve minuti, prosim, samo eno minuto. Strinjam se z nekaterimi stvarmi, ki jih je povedal kolega. Uh, Eh, kar zadeva Turčijo, smo se pogovarjali tudi o različnih akterjih in eh, z različnimi akterji in eh, vsi so rekli, da bi Turčija lahko storila več. In Turčija je očitno bolj zainteresirana, da spravi z oblasti, brže z oblasti Asata kot boj proti Daješu, tako so nam rekli. Potem zasebno financiranje moramo podvojiti svoje napore, to vem, da bi prekinili te tokove. Um, torej, v bistvu je to to, ampak kot rečeno, ne gre samo za vlade, temveč tudi za posameznike, ki to financirajo, gospod Tennik, eh, torej govorim v osebnem imenu in imenu skupine. Uh, Bil sem tudi predsednik eh, skupine prijateljstva s Kurdistanom, eh, to je eh, interparlamentarna skupina. Hotel sem vas vprašati, gospod Khan, ali ste razpravljali o tem, ker je bila. Christians. Eh, eh, mislim, da je to bil zgled demokracije in tako naprej v regiji. Ali ste eh, razpravljali tudi o referendumu o um, samoodločbi in neodvisnosti? Torej, Britanci so um, priznali možnost ob koncu Prve svetovne vojne svobodne eh, kurdske države. Ampak potem se to ni zgodilo, ampak to nekako zdaj še zmeraj malo uh, eh, vre. In seveda bi bili za to, da Irak uh, ostane enotna, mogoče federalna struktura, ampak zaradi problematičnih odnosov z Bagdatom in zaradi napovedi eh, predsednika, da bo izveden ta referendum, sprašujem, ali ste razpravljali tudi o tem. Hvala. Kar zadeva manjšine, sem eh, že v prejšnjem poročilu to omenil. Torej, mnogi priznavajo odprtost eh, kurdske oblasti. Eh, eh, in če so kakšne omejitve, potem to ni iz, z, zaradi etnične ali druge pripadnosti, temveč iz varnostnih razlogov, da so določene omejitve. Ampak strinjam se s, s tem, kar ste rekli, torej oni imajo seveda tudi sami težave v odnosu do centralne vlade, ker ne dobivajo sredstev. Um, situacija v zvezi z dešom je seveda tako, da je sedaj prioriteta boj proti dešu, vendar so rekli, da so dolgoročno seveda zainteresirani za to, da, so, da postanejo neodvisni. To ima dolgo zgodovino in uh, trpljanje je bilo različno. Uh, v teku zgodovine, ampak na vsak način um, je to tudi njihov cilj. In tudi um, v pogajanjih z vlado gre predvsem za to, da je treba rešiti sedaj zadeve tako, da funkcionirajo. Um, ampak včasih pa manjka to zaupanje. Um, torej mnoga, eh, tudi manjšinske skupine so eh, napram eh, centralni vladi izrazile to nezaupanje zaradi načina, kako se z njimi ravna. Ampak več o tem lahko preberete tudi v mojem sklipnem poročilu. Hvala. Nadaljevati moramo z naslednjo točko in sicer poročilo o. Eh, tretjega zasedanja stabilizacijsko pridružitvenega parlamentarnega odbora EU Srbija 19. in 20. marec. Prvi dobi besedo gospod Kukam, pet minut. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot ste rekli, Torej, stabilizacijsko pridružitveni parlamentarni odbor je eh, zasedal 19. in 20. marca ti, eh, prejšnji teden. Naša delegacija je bila največja delegacija EP doslej na obisku v Srbiji. 15 nas je bilo in eh, to je. Eh, pokazalo, da se evropski poslanci zelo zanimajo za razvoj v tej državi. Znotraj naše delegacije je bil tudi podpredsednik odbora za proračunski nadzor in član Evropskega računskega sodišča. Um, kaj ti izdali so študijo učinkovitosti uporabe skladov, Eh, za predpristopno pomoč v Srbiji. Eh, zato smo šli v Novi Sad in ogledali gradno mostu tam. To je največji projekt, ki ga financira Evropska unija. Vendar eh, spremlja ta projekt, spremljajo projekt številni problemi in mislim, da je obisk v regiji pomagal, da Eh, smo odpravili nekaj birokratskih ovir. Pred začetkom delovnih sestankov s kolegi skupštine smo se um, Eh, srečali s premjerom Dučićem, s eh, ministrom za notranje zadeve Dačićem, s mm, eh, Jankovićem, ki je varuh človekovih pravic in tudi s predstavniki nevladnih organizacij. Ti, ta srečanja so bila zelo dobra in so potekala v zelo um, odprtem vzdušju, predvsem s premjerom Vučićem moram reči, da s, um, um, obstaja velika volja, da um, izkažejo svojo zavezanost um, torej, pripeljati eh, Srbijo v Evropsko unijo in to, pri tem so tudi zelo prepričljivi. Um, obiskali smo tudi varoha človekovih pravic, kajti nekaj poročanj je bilo, da ima določene težave, eh, vendar smo ugotovili, da je gospod eh, v tej funkciji zelo pristojen, zelo kompetenten in zelo odgovorno izvaja to službo. Kar zadeva Kosovo, nam je bilo rečeno, da obstaja interes za nadaljevanje dialoga. Poudarili smo, da je pomembno, nadalje, da je treba še naprej nadaljevati reševanje pravosodstva in tudi občin, potem ekonomske reforme, ki so bile napovedane lansko leto novembra so zelo dobre, sicer prinašajo tudi probleme za prebivalstvo in videli bomo, kdaj, eh, kako bo, ko bodo ti ko bodo ti ukrepi popolnoma izvedeni. Eh, Srbija pozit, igra pozitivno vlogo v regionalnem sodelovanju je faktor stabilnosti in e, upamo, da bodo v prihodnosti tako nadaljevali. Kar zadeva Kosovo, bi moral tudi povedati, da naprimer e, se danes začenja dvodnevno srečanje ministrov za ekonomijo in zunanje zadeve v formatu Balkan, šestih balkanskih držav. Tudi Srbija je tam zastopana Eh, polnopravno. Se pravi, da eh, bolj realistično gledajo na to. Eh, čeprav eh, se včasih sliši tudi, da dialog pomeni, da se poskuša predvsem Srbijo eh, pripraviti do določenih koncesij. Torej, na vsak način. Mm, eh, pričakujemo rezultat tudi teh nadaljnih pogajanj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 um, torej prevzem skupnih priporočil je bil bolj bolič kot uh, sicer tokrat in zato sem začel razmišljati tudi, kako bi uh, drugače organizirali uh, ta, te sestanke, kajti vedno smo pod časovnim pritiskom in namesto enournih razprav imamo vedno tri urne razprave in potem ljudje odhajajo in to ni več resno. In še nekaj zelo osebnega želim povedati. Uh, In sicer ta razprava je pokazala, da moramo, se moramo z njim bolj pogosto pogovoriti, bolj odprto uh, in iskrino, tako da bomo na istih političnih eh, valovnih dolžinah. To se še ni zgodilo. Eh, neutemeljeno nekako stvari jemljajo preveč osebno, so preveč občutljivi. Mi jim moramo še bolj jasno pokazati, da smo njihovimi prijatelji in da jim želimo dobro. Sicer pa mislim, da je to nasplošno bil zelo dober obisk. Uh, in mm, tudi novega smo se, naučili smo se tudi nove stvari, kako z njimi ravnati v prihodnosti. Ampak najbolj pomembno sporočilo je bilo, da je Srbija na pravi poti eh, v Evropsko unijo s številnimi problemi, ki jih še čakajo. Eh, govorili smo o človekovih pravicah, o svobodi medijev, to je tudi občutljiva tema v družbi, ampak menim, da smo na pravi poti in mi smo jim pripravljeni pomagati in za nje je tudi realistično, da dosežejo ta cilj, če bodo z reformami nadaljevali tako kot doslej. Gospod McAllister? Ne. Do we have anybody? Gospa Lunaček. Thank you. Um... Hvala. Uh, kolega Kukan. Uh, je um, opravil zelo dobro delo, predvsem pri pripravi skupne izjave. Želim dodati nekaj zadev. Bila sem tudi sama v tej delegaciji in želila sem nekaj dopolniti k temu, kar je povedal gospod Kukan, torej, da potrebujemo več iskrenih, odprtih pogovorov z njimi. Torej, kar se mi je zlo, delo zelo težko, da je vsaka kritika Eh, eh, torej gre predvsem tudi za varuha človekovih pravic in eh, za to, da se njemu, da mu drugi nekaj očitajo, ampak to nismo dobili potem v skupno besedilo, kaj ti predstavniki vlade niso hoteli, da se to kakorkoli ključi v to izjavo. To, da se ne dopustiti kritike kot del eh, demokratičnega procesa, to nas je motilo in tudi eh, eh, narod človekovih pravic je to omenil. Torej, problem kako se gleda na demokracijo na splošno. Pa še nekaj smo hotela povedati in to smo slišali predvsem um, od nevladnih organizacij Democracy in Transparency. Rekli so, da imajo vtis, da nekateri z Evropske unije, ne z Evropskega parlamenta, ampak tisti, ki so v dialogu s Kosovom, uh, da je to glavni cilj Evropske unije in da včasih vprašanje svobode medijev in druge stvari, da se to spregleda. Mi eh, kot parlamentarci smo hoteli povedati, da temu ni tako, ampak tudi eh, to mi je nekako ostalo v spominu z tega srečanja. In zadnja stvar eh, v zvezi z odnosi z Rusijo. Eh, premijer Vučić nas je spomnil, da ko je Putin obiskal e, parado oktobra, da je Vučić takrat uradno rekel, da je za nje e, Evropska unija prioriteta. To je pomembno. Ampak nekateri Ehm, so tudi rekli, da je naprimer eh, Rus, eh, Srbija 95 odstotno eh, pri fosilnih gorivih odvisna od Rusije. In zato ta prioriteta pristopa k Evropski uniji včasih se ne vidi um, tako pomembna, predvsem, ko gre za to, da se pridružijo sankcijam proti Rusiji. Hvala lepa. Gospod Picula, dve minuti. Še manj, gospod eh, predsedujoče, eno minuto. Tudi jaz sem bil v tej delegaciji, želim dodati samo nekaj in to je zelo pomembno, da se um, pravilno oceni, kaj se je zgodilo v Biogradu v teh dveh dneh. Torej, Eh, zelo šibek prispevek srpske opozicije, ki ga skoraj sploh ni bilo. Torej, ko smo poskusili na teh srečanjih najti skupni jezik, da bi pripravili skupno priporočilo, eh, opozicijska stran k temu ni nič prispevala. To, je, eh, to kaže na eh, notranjo srpsko politično življenje in eh, to ni zdrava situacija in tudi nevladne organizacije opozarjajo na to. In tudi v bližnji prihodnosti ni predvideno, da bi opozicijski politiki v prihodnosti dobili večjo težo. Zato moram uh, izraziti določeno obžalovanje, da večina naših kolegov srpske strani so zavrnili ne samo kritici, eh, kritiko, ali, temveč tudi oceno določenih problemov, naprimer situacije medijev, vlogo varuha človekovih pravic ali tudi eh, druge vidike, kot naprimer boj proti korupciji. Seveda, smo razpravljali tudi o srpskem prispevku k eh, regionalnemu sodelovanju, ampak to ni dovolj, kajti regionalno sodelovanje eh, Eh, zaobsega tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom in drugimi evropskimi inštitucijami, kajti evropska prihodnost Srbije naše skup, naš skupni napar in pravzaprav bi morali biti še bolj odprti za določeno vprašanje, kjer so eh, pokazali določeno zadržanost. Make... Gospod Plenković, eh, še on bo podal kratko predstavitev srečanja Euronest eh, torej z Ukrajino. Približno pet minut. Hvala. Ker torej poročamo o tem, kaj se je dogajalo prejšnji teden pri številnih dejavnostih zunanje politike v parlamentu. Uh, mislim, da moram povedati tudi to, da je 25 poslancev šlo na eh, zasedanje Evrone skupščine v Erevanu. Eh, to zasedanje je trajalo več dni, dve resoluciji smo eh, sprejeli. Prva mm, obravnava rusko zauzetje Krima in pa konflikt z Ukrajino. Potem imamo obravnavano tudi druga vprašanja, energetski, socialni vidik. Eh, dogovorili se bomo v naslednjih tednih tudi o eh, programu za Rigo. Mm, pomembno je, da sledimo dogajanju na terenu. Eh, predsednik Armenije Sargasjan in pa azerski kolegi. Azerski kolegi niso prišli v Erevan, mm, so pa bili v stiku z belorusko opozicijo in civilno družbo. Pomembno je bilo, da je pri tem zasedanju sodeloval tudi komisar Han. Gospod Paško, če se strinjate, lahko povem še to, da smo imeli dve delegaciji prejšnji teden eh, v odboru sede in budžet od 18. do 20. Eh, marca eh, v Kijevu. Srečali smo se z uradniki na visoki ravni, skoraj z vsemi razen s predsednikom Porošenkom in pomembno je bilo, da so nam povedali, kakšno je stanje na področju sporazuma iz Minska, kako ukrajinske oblasti gledajo na proces decentralizacije in kako bodo zagotovili, da bodo potekale svobodne volitve na okupiranem ozemlju. Potem imamo tudi eh, nov pridružitveni eh, program, ki ga je sprejel svet. Srečali smo se tudi z mednarodnimi akteri številnimi politiki na ukrajinski strani in z drugimi. Srečali smo se tudi z begunci, eh, s predstavniki Majdana in eh, zdi se mi, da je pomembno, da v odborih sede in pač še naprej eh, razpravljamo o tem. Obiskali smo vrhovno rado in to je mm, vsekakor veliko prispevalo k našemu razumevanju situacije. Hvala. Hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali s poročilom o stanju odnosov med EU in Rusijo. Potem je na programu še glasovanje. Ne bom prebral vsega, kar imam tukaj napisano o odnosih med EU in Rusijo. Prosil pa bom gospoda eh, Landsbergisa, eh, da nam kaj pove o tem. V petih minutah, gospod Landsbergis, nam predstavite zaključke potem pa bo vsak, ki bo želel besedo, lahko govoril dve minuti. Pet minut imate, izvolite. Hvala. Ne, mislim, da je to eno bolj zanimivih poročil v tem trenutku v parlamentu, kaj ti kolegi so izkazali veliko eh, zanimanja za to, ko sem sam eh, se pripravljal na pisanje tega poročila. Eh, zdaj se bližamo glasovanju, ki bo junija in verjetno bo takrat kar veliko napetosti. Zdaj pa nekaj o samem procesu, ki sem se ga lotil. Približno pet mesecev je že odkar pripravljam to poročilo. Srečal sem se že skoraj z vsemi poročevalci v senci iz različnih skupin. Imeli smo dobro izmenjavo mnen, plodne razprave o tem, kakšno naj bi to poročilo bilo. Srečal sem se tudi s predstavniki različnih eh, institucij, eh, komisija, služba za zunanje delovanje, eh, s predstavniki nevladnih organizacij, sem se tudi pogovarjal. In mnenja komisije so bila zelo zanimiva. Mm, ta mnenja se namreč tudi zelo razlikujejo. ko se uh, sestaneš s predstavniki različnih direktoratov, slišiš uh, zelo različna mnenja o odnosih med EU in Rusijo. No, pa še nekaj bi rad omenil. Uh, in sicer moja delegacija naj bi šla v Rusijo, da se tam sestane ne samo z uradniki v Moskvi, ampak tudi z nevladnimi organizacijami in pa uh, predstavniki civilne družbe in uh, borci za človekove pravice vendar pa nismo dobili vizumov in eh, zato nismo mogli obiskati Rusije in slišati njihovih stališč. Sem se pa pogovarjal z gospodom Puškovom, ko je bil v eh, Strasburu, predstavil sem mu eh, svoje mnenje in tudi prisluhnil njegovemu mnenju. Vendar pa nažalost nisem izvedel nič novega, torej razen stvari, ki jih običajno slišimo od predstavnikov Kremlja. Nekaj namigov eh, je bilo o ruski udeležbi na Krimu, v Ukrajini, več kot to pa ne. Zdaj bomo začeli eh, z drugim krogom posvetovanj s poročevalci v Senci in vsemi drugimi zainteresiranimi poslanci, tako da bomo pripravili amandmaje. Kar se pa tiče besedila eh, samega. Na začetku so mi rekli, da bi se morali pri pisanju poročila izogniti temu, da bi se preveč osredotočali na eh, novice iz časopisov in iz medijev. Rekel sem, eh, da se bom tega držal, ampak eh, pet mesecev po začetku se mi to zdi skoraj nemogoče. Tukaj gre za to, kako deluje ta Evropska unija in Evropski parlament. Vsi smo žrtve novic iz medijev eh, in pa naslovnic in vsi smo žrtve tudi trenutnega dogajanja. Eh, če vidimo, da se tanki umikajo, potem eh, želimo nekaj novega, želimo rešiti situacijo. Če vidimo, da mesta padajo, da so napadana, da ljudje umirajo, potem eh, v poročilu zahtevamo bolj odločne ukrepe. In to se dejansko dogaja, sledimo novicam in naslovnicam časopisov. Težko je oblikovati strategijo za pet let ali pa tudi samo za eno leto, eh, kajti ne vemo, kako se bodo stvari odvijale. In uh, moramo obravnavati vsak dogodek posebej. Nekaj stvari pa bi rad predstavil v svojem poročilu, ki bodo presegale samo naslovnice. Parlament ima edinstveno možnost, da lahko o situaciji razmišlja skupaj z Rusijo. Težko je bilo to narediti leta 2012, 2010, tudi 2008, ko je Rusija napadla Gruzijo. Vendar pa zdaj imamo možnost, reči, da smo izgubili zaupanje v Rusijo. Določene črte so bile prekoračene in na naši strani se bomo zdaj težko vrnili k stvarem takim, kot so bile pred tem obdobjem. Mislim, da je zdaj na ruski strani, da si spet pridobi naše zaupanje. Omenjamo Minsk 1 in Minsk 2, torej oba sporazuma in to konstantno. Želim pa povedati, da ne gre samo za. Uh, sporazuma iz eh, Minska, gre tudi za Krim, gre tudi za energetske vojne pred tem, pred eh, ukrajinsko krizo, šlo je za trgovinske eh, vojne pred krizo v Ukrajini in še veliko drugih dogodkov je omajalo naše zaupanje. Kakšna je lekcija za Evropsko unijo pri tej krizi? Evropska unija ima tukaj edinstveno možnost, da iz te krize izide kot močnejša unija. In to se že kaže, kadarkoli imamo glasovanje na plenarnem zasedanju. Okrog 500 eh, poslancev vedno voli oziroma glasuje za resolucije za Ukrajino. Eh, prav tako, ko gre za resolucije eh, v zvezi z Rusijo, naprimer za Nemcova in podobno. 2008 in celo dve leti nazaj bi zelo težko sprejeli takšne resolucije. Letos pa je to že mogoče. Evropska unija lahko postane tudi bolj odporna. To besedo bi rad povdaril in si želim, da ostane v mojem poročilu. Eh, odporna mora biti na energetske vojne, na propagando, na trgovinske vojne. Ena od glavnih stvari, ki jih je tudi treba povdariti, pa je naslednja. Evropska unija bo vedno ostala odprta. Odprta bo za dialog in za diplomacijo. Če se bo Rusija iz te lekcije kaj naučila in če bo seveda skušala to izgubljeno zaupanje pridobiti nazaj. Odprti smo za stike med ljudmi, odprti za študente, ki še vedno lahko prihajajo v Evropo. Ostali bomo odprta skupnost in odprta družba. Zato se zahvaljujem vsem kolegom, ki so mi pomagali v teh petih mesecih pri pripravi osnutka, ki ga imate zdaj na mizi. Še naprej bom v stiku z vsemi vami, ki boste želeli sodelovati z mano. Eh, Vesta čas do glasovanja. Najlepša hvala. Hvala. Kar nekaj kolegov se želi javiti k besedi. Eh, tudi veliko poročevalcev v senci je tukaj prisotnih. Tako da vas prosim, da vsak govori največ dve minuti. Drugače bomo naleteli na probleme, kajti ob pol šestih imamo še skupno zasedanje s kolegi iz odbora za kulturo. Gospoda Predo, prosim, da spregovori za dve minuti. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital mm, kolegi Landsbergisu. Pripravil je odlično poročilo o odnosih med EU in Rusijo. Besedilo uh, opisuje razvoj odnosov med EU in Rusijo osvetljuje, kakšno je bilo stališče EU v različnih obdobjih. Opisuje pa tudi današnjo situacijo. Rusija ni več strateški partner EU. In to tudi ne bo, dokler ne bo začela spoštovati mednarodnega prava in pa meja sosednjih držav. V poročilu eh, jasno piše, da bomo z veseljem sodelovali z Rusijo vendar pa ne v trenutnih okoliščinah. Rusija mora začeti spoštovati suverenost, mednarodno pravo in meje sosednjih držav, preden bomo lahko spet vzpostavili z njo ustrezne odnose. Moramo pa ostati zvesti temu, kar smo sprejeli v preteklosti. Pozdravljam eh, odločitev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 eno leto po priključitvi, tega preprosto ne smemo pozabiti. Hvala. Gospa Konsari, za dve minuti izvolite. Hvala, govorila bom finsko. Tudi sama bi rada čestitala Gabrielisu Lindsbergisu za to poročilo. to poročilo obravnava odnose med EU in Rusijo na zelo logičen način in tudi dokaj neutralen način. Temelji na ideji, da mm, so zdaj Rusi na vrsti, da obnovijo izgubljeno zaupanje. Rusija je to zaupanje izgubila, Evropska unija pa je bila vedno pripravljena na sodelovanje z Rusijo. EU nikoli ni iskala konfliktov e, z Rusijo, vedno smo si prizadevali za sodelovanje. Zdaj je najpomembnejša e, stvar, da rešimo krizo v Ukrajini in to se lahko zgodi samo z upoštevanjem sporazumov iz Minska. parlament je to večkrat omenil v raznih resolucijah. Rusija krši eh, mednarodno pravo in to je že večkrat storila. Eh, zato je Evropska unija uvedla sankcije. Evropska unija eh, rusko politiko obravnava resno, ampak večja, ko bo kritika, Eh, Rusije, večja bo tudi fragmentacija eh, v EU. Stališča se že nekoliko razlikujejo. Ni eh, torej dobra ideja, da bi vse čas ponavljali samo kritike in da bi bili preveč kritični do Rusije. Mislim, da moramo izgraditi temelje za ustrezno sodelovanje. Ne moramo si delati iluzij o tem, kakšna je Rusija v tem trenutku. Eh, stvari ne moremo peljati na način, kot smo jih vodili do zdaj, to je res. Ampak mislim, da pretirana kritika tudi ni konstruktivna. Nimamo neke eh, globalne vizije oziroma vsaj v poročilu ni eh, zapisana glede človekovih pravic, pravic skupnosti LGBTI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 Hvala. Zdi se mi, da je bilo veliko skupnega prizadevanja in sodelovanja pri pripravi tega poročila, zato se zahvaljujem gospodu Landsbergisu. Pred nami je zelo pomemben dokument in to poročilo bo eden najpomembnejših dokumentov, e, kadarkoli napisanih v tej hiši. E, zdi se mi, da čeprav si eh, prizadevamo, da bi bil dokument univerzalen, eh, moramo upoštevati tudi številne eh, dnevne dogodke. Ti dogodki namreč definirajo dinamiko naših odnosov z Rusijo. Želela bi si več elementov v tem poročilu in sicer elementov, ki bi lahko Rusko federacijo ustavili pri eh, njenem trenutnem ravnanju. Vidimo določeno logiko za eh, dejanji eh, Rusije. Naprimer, gospod Nemcov je bil ubit, ker je sodeloval z mednarodno skupnostjo. On si je prizadeval za sankcije proti določenim ljudem iz Rusije. In to kot odziv na priključitev Krima. Njegova vloga je bila, da bi na seznam, na črni seznam uvrstili še več imen, torej da bi bilo še več ljudi deležnih eh, sankcij, eh, naprimer strani američanov. Mislim, da bi vse te vidike morali analizirati in jih tudi upoštevati v tem poročilu. tudi naši ukrajinski eh, partneri želijo biti politično korektni, uporabljajo isto logiko kot mi. Pravijo, da eh, želijo izvajati sporazum iz Minska in da bi mogoče morali zaostriti sankcije. Oni eh, ne govorijo samo o tem, da bi sankcije morali ohraniti, ampak da bi jih morali tudi zaostriti ko vidimo, kaj dela Rusija, eh, ni to pravzaprav nič novega, tudi nobenih dobrih novic ni na tem področju in to bi tudi morali zapisiti, zapisati v poročilo. Eh, naj vas še spomnim, da eh, sporazum iz Minska številka dve ne omenja Krima, sploh ne in ne poziva Rusije naj ga vrne. Gospod Van Balen. Mislim, da je poročilo uh, dobro, zato ker je dovolj ostro. Ostro pa mora biti, zato ker se Putin ne zna ustaviti. Če ste gledali dokumentarec, potem ste videli, da je pripravljen uporabiti tudi nuklearno oziroma jedrsko orožje na Krimu. In zdaj pravi, da če bo Danska uh, uh, pripravljala ščit, potem bi uh, lahko uh, se spravila Rusija tudi na Dansko. Tu je zelo neodgovoren odnos in preprosto se s Putinom ne moremo pogovarjati. Od Putina lahko zahtevamo, da izvede drugi sporazum iz Minska, da naredi tisto, kar je obljubil. In če tega ne bo storil, storil bomo morali biti mi zelo odločni. Uh, vse možnosti so odprte. Vendar pa seveda nismo sovražniki Rusije ali Rusov nasplošno. Mm, ko bomo poročilo obravnavali na plenarnem zasedanju in ga tudi sprejeli, eh, mora to biti jasno razvidno. Prizadevati si moramo tudi za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, eh, ki želijo eh, spremeniti stanje v Rusiji, želimo sodelovati s študenti. Eh, vendar pa moramo biti tudi jasni, kot sem rekel. Eh, če je predsednik uporabljen, eh, pripravljen uporabiti tudi jedrsko orožje, potem to sploh ni več razumno. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalcu za predložitev osnutka in moram povedati, da je poročilo protislavno in da v bistvu ni kos eh, pravim izzivom. Moramo razmisliti o tem, zakaj smo sprejeli Pomladi 2015, kratko pred 70. obletnico konca druge svetovne vojne, v Nemčiji temu pravimo dan osvoboditve, zakaj eh, tu gremo v takšno politično razpravo in moramo povedati, kaj pravzaprav pomeni strateško partnerstvo, ki je v zadnjih 10-15 letih označevala um, odnos med EU in eh, Rusijo. In moramo bolj jasno povedati, da gre za dobro sosedske normalne bilateralne odnose, ki omogočajo mir na naši celini skupaj z Rusijo, ne proti Rusiji. Kajti proti Rusiji ne bo miru na evropski celini. Zato se sprašujem, kaj danes pomeni razmisliti o tem, da se vključijo strateške pozicije. Gre za globalna vprašanja. Eh, kolegica Jakoma Sesar je govorila o tem, gre za eh, notranja protoslavja v ruski družbi, pa tudi v EU. Če dis, skrajne desničarske um, stranke iz EU se povežejo s takimi strankami v Rusiji, to ne more biti v našem interesu. Zato moramo razmisliti o tem, kaj je pravzaprav naš realen interes. In tu citiram in se opravičujem, gospod predsedujoči, če sem malo daljši, gospoda Šturmerja, ki piše v časopisu Die Welt ob koncu tedna za Zahod, je Rusijo 25 let Uh, uspešno vključeval svetovni sistem, ki pa, kjer pa v glavnem odločajo ZDA. In zato je treba razmisliti, kako naj bi srednjeročno izgledali odnosi z EU, kako eh, izgleda na področju energetike, eh, posodabljanja in tako naprej. Gospod Štürmer postavlja pravilna vprašanja. Bolj jasno moramo povedati, kako bomo reševali globalne izzive v partnerstvu z Rusijo. Imam številne druge pripombe, s poročevalcem bi eh, rad sodeloval pri izboljšavi poročila. Hvala. Eh, problem je, da eh, se mogoče kdaj motimo, ampak eh, zato ne bomo napadli nekoga. In še vedno ustrajamo pri tem, da so Rusi, da je ruski narod prijateljski narod. Gospod Meserič, to poročilo si zasluži veliko daljšo in bolj poglobljeno razpravo. Rad pa bi se na začetku poročevalcu zahvalil za to, da je veliko informacij vključil v poročilo. Poročilo je dovolj ostro, eh, dovolj drzno, eh, loteva se konkretnih vprašanj in to je prednost pri takšnih poročilih. Vendar pa je nekaj elementov tudi takšnih, eh, s katerimi se ne strinjamo in zato se že veselim srečanja poročevalcev v senci in naših naslednjih razprav. Eh, Strenjam se s poročevalcem, da je edini izhod iz eh, tega eh, z močno, trdno evropsko politiko, enotno evropsko politiko, ki bo izvajana na koherenten način. Razlog, zakaj se ne strinjamo z dogodki iz leta 2008, kot so opisani tukaj, je v tem, da je to pomankljivo opisano. Eh, svet je bil vključen, komisija je bila vključena. Eh, tukaj ne gre samo za eh, Evropo oziroma Evropsko unijo, ampak države članice. Če želimo, da se to ne ponovi, potem potrebujemo skupno močno zunanjo politiko. Mislim tudi, da bi v poročilo morali vključiti dolgoročne cilje v odnosu do Rusije dolgoročno sodelovanje bi moralo biti vključeno in eh, mislim, da je sodelovanje tako nujno kot možno. Predpogoj pa je seveda, da se vrnemo eh, na eh, stanje, ko je bilo mednarodno pravo še upoštevano. Situacija na ruskih mejah, ne samo v Ukrajini, ampak tudi Eh, na mejah z drugimi državami je eh, kritična, situacija eh, je za Evropo nevarna, vendar pa še vedno to ni hladna vojna. Imamo možnost, da se vsaj na srednji rok ta situacija reši. Hvala, gospod Kastaldo, izvolite. Okay. Gospoda Kastalda ni, gospod Kelam, dve minuti. Much, okay. Hvala želim čestitati kolegu Landsbergisu za to poročilo. Tako poročilo nujno potrebujemo. Kolega nam je jasno povedal, da ne smemo slediti samo e, naslovnicam ali pa se odzivati samo na spremembe trenutne situacije. Poročilo pripravljamo zato, da se predstavi e, neka celovita ocena naših odnosov. E, ne gre za to, da bi nasprotovali oziroma Uh, uvedli ukrepe, ki bodo škodili ruskemu prebivalstvu. Tukaj gre uh, za uh, rusko vodilno elito, ki nadaljuje s praksami KGB in pa tajnih služb. Mene veselijo pozitivne reakcije, ki smo jih slišali danes. Eh, nismo se zelo resno odzvali na prejšnje take dogodke oziroma kršitve mednarodnega prava. Naprimer, ko je prišlo do invazije Rusije v Gruziji. Eh, Rusijo moramo zdaj ustaviti. Zdaj smo ukrepali bolj odločno in dejansko moramo ustrajati pri tem. Predsednik Estonije je postavil tukaj v Bruslu pred nekaj dnevi vprašanje in sicer ali ima Evropska unija eh, načrt eh, B eh, za rešitev krize med Rusijo in Ukrajino, če naprimer ne bomo Ukrajini dobavljali orožja in podobno. Mm. Mm, vsako tako oklevanje, uh, vsako pomankanje jasnih signalov uh, strani Rusije bi pomenilo, da bi to šlo na račun žrtev. Rad bi upozoril na deseti odstavek, ki je danes zelo pomemben. tukaj eh, gre za to, da se je eh, treba zoprstaviti informacijam, ki se uporabljajo kot orožje. Mm, vedno obstaja načrt B, da razglasimo zmago in eh, gremo domov. Gospod Mamings. Je kolegi. Govoril bom latvijsko. Gospod Landsbergis, je pripravil poročilo, ki smo ga vsi težko čakali, vendar pa kontekst e, ni zelo posrečen. Včeraj smo sprejeli resolucijo o Nemcovu. Visoka predstavnica je podala e, poročilo parlamentu. In e, zdaj, ko berem to besedilo, vidim, da so uporabljene, uporabljene iste besede, isti stavki. Torej, vse to je res, ampak eh, poročilo ne prinaša nič novega. Kakšen je torej njegov namen? Ali je namen v tem, da vplivamo na Rusijo? Rusi so že razvili določeno stopno imunosti na naša poročila. In tu pravzaprav obravnavajo kot znak naše šibkosti. Da bi prepričali eh, vsakega poslanca ali pa komisijo naj sprejme Eh, nadaljne ukrepe, to se mi ne zdi izvedljivo. Vsako poročilo, ki ga pripravimo, ima neko jasno sporočilo, neko moč, ki pa se s časoma izgubi. In uh, mislim, da tukaj tvegamo, da uh, pošiljamo tako rekoč tam sporočila. Uh, In vsi vemo, kakšen je naš odnos do spamov pri elektronski pošti. E, strinjam se s poročevalcem glede ene stvari. Razvijati bi, morali, razvijati bi morali stike med ljudmi, e, to medčloveško diplomacijo in e, mislim, da so predlogi na tem področju dobri. Obstajajo sektori in področja, kjer ne bomo mogli brez sodelovanja z Rusijo, naprimer obisko Iraku. In, uh, mislim, da bi nekaj korakov proti Rusiji morali narediti, kajti to je strateškega pomena za EU. Wrong. It does not. Eh, Rusi pač nimajo prav in mislim, da bi morali eh, to uh, povedati in ustrajati pri tem. Eh, čestitam gospodu Landsbergisu. Pa eh, tudi eh, čestitam bi vašemu dedku, ki nas je že 20 let nazaj upozarjal na nevarnosti Rusije. Ne, sam tega nisem vedno upošteval, ampak vaš dedek je imel prav in zdaj. Eh, to priznavam. Povejte mu, prosim, da se upravičujem za to, ker nisem vedno upošteval eh, njegovega mnenja. Gospa Fojtiga v imenu naše skupine je že povedala, kako močno podpiramo to poročilo. To je obdobje, ko eh, je vaša, ko bi morala vaša država spet uvesti vojaški nabor, da se boste lahko branili pred Rusijo. V Evropi so nacionalistične stranke v porastu, naprimer Front National v Franciji, eh, tudi v Združenem kraljestvu. In eh, nekateri med njimi celo hvalijo eh, Putinov pristop. Mm, včasih mm, Eh, Moskva obsoja tako imenovan fašističen režim v eh, eh, Kijevu, desničarske stranke, ki niso v parlamentu, pa simpatizirajo z Rusijo. Moje vprašanje za gospoda Landsbergisa pa zadeva drugi odstavek. Sam sem večkrat govoril, da eh, je strateški odnos do Rusije nekaj, kar je treba eh, preseči glede na vse kršitve. Ampak kako bomo to izvedli? Ali bo to storil svet, države članice? Kako eh, bomo končali ta strateški odnos z državo, ki ne spoštuje mednarodnega prava? Pa še Odzval bi se eh, na eh, besede ruskega veleposlanika eh, na Danskem, ki je rekel, da je pripravljen uporabiti tudi jedrsko orožje in napasti danske ladje, naprimer. Tega, takega govora še med hladno vojno ni bilo. Hvala, gospod Avstrevičius. Dve minuti. Ja, hvala lepa. Naj pa hvalim prizadevanja Gabrielusa pri tem poročilu o Rusiji. In res je, kolegi, moramo se vprašati, kaj sploh hočemo. Kakšno besedilo sploh želimo imeti. Dejstvo je, da so razmere v Rusiji takšne, da se vsak dan slabšajo. Resnično se strinjam eh, s kolegi, ki so govorili pred menoj glede res ponesrečenih izjav ruskih predstavnikov v nedavnih časih. Ne pozabimo pa tudi na sporazum med Rusijo in Južno Osetijo, kar pomeni de facto anektiranje in okupacijo. Ne pozabimo tudi na res sramotno srečanje nacistov ki so se vrnili v to mesto, kljub temu, da je bilo mesto 900 dni okupirano eh, strani nacistov. Prav tako ne pozabimo, da poslanec Ruske dume, ki je glasoval proti anektiranju eh, Krima, zdaj ni več eh, zaželjen v Rusiji in je v eksilu v ZDA. Tako da ne pozabimo, da moramo zdaj opredeliti odnose z Rusijo in da ne smemo pozabiti na to, da obstajajo določene skrajne meje. Moram reči, da bi si želel več podarka na človekovih pravicah, kajti razmere so resnično slabe in se še poslabšujejo. Enako velja tudi za sosedne države, ki jim Kreml odreka pravico do svobodne izbire in jim ponujajo le koncept evrazijske prihodnosti. Tako da čestitke Gabrielus in eh, računam na nadaljne učinkovito sodelovanje pri izoblikovanju dokončnega besedila. Hvala lepa. Gospod Kastaldo eh, se je vrnil, izvolite dve minuti, potem pa gremo naprej. Hvala lepa, predsednik. Želel sem zastaviti par vprašanj poročevalcev, kajte mislim, da bi bilo pomembno, da se v to poročilo vključi tudi nekaj samokritike, kajti čeprav mm, prepoznavamo vsi odgovornost Rusije pri tej krizi, se sprašujemo, ali smo mi storili vse eh, možno za to, da bi preprečili še nadaljne poslabšanje razmer. Poročevalec je prej govoril o bolj odporni EU, eh, torej bolj odporni proti tej eh, krizi. Eh, Eh, tako z propagandnega vidika, kot tudi z energetskega vidika. Ampak ste res prepričani, to bi vas rad vprašal, da bo Evropska unija eh, izšla iz vsega skupaj močnejša. Če bi danes prišlo do resnične energetske vojne, mislim, da smo to vojno že naprej izgubili, še predtem bi se začela. Kaj je dejstvo, da nismo storili v preteklosti vsega tega, kar bi morali, da bi investirali v obnovljive vire in eh, da bi izboljšali tudi učinkovitost uh, rabijo energije in da bi na ta način de facto postali bolj uh, odporni in manj odvisni od uvoza energentov. Spomnimo se tudi na to, kar se je dogajalo v kontekstu libijske krize. Potem je iskreno povedano, kar zadeva začetek dialoga. Strenjam se, da je diplomatska možnost ne sicer najboljša, ampak edina možna in izvedljiva rešitev pomembno je tudi, da se skušamo eh, izogniti tonu v smislu, da je pomembno, da se Rusija nauči določeno lekcijo. Mislim, da to ni najbolj eh, diplomatsko, mislim, da nima smisla skušati kogarkoli kaj podučiti. Pomembno je, da smo eh, jasni, da smo odkriti, da nas ni strah kritike, ampak vendarle mislim, da moramo biti pripravljeni na dialog in niti v smeri dialoga, ne pa zaostrovanja. Hvala lepa, gospod Plenković, dve minuti. Hvala lepa, gospod Paško. Najprej čestitke našemu prijatelju Landsbergisu, ki mislim, da je pripravil zelo dobro poročilo, o katerem bomo razpravljali v prihodnih tednih. Edina zadeva, ki tu morda manjka, je nekoliko poglobljenejši v pogled v ekonomske in trgovinske odnose, glede to, da je naslov odnosi EU-Rusija, ampak to, če prerazumem, je tako in tako v pristojnosti odbora INTA. Strinjam se z večino komentarjev kolegov, bi pa povdaril eno zadevo, ki se mi zdi tisto ključno sporočilo, ki ga tudi naš poročevalec želi, namreč solidarnost in enotnost stališča EU naprem Rusiji. To je po mojem mnenju najpomembnejše v tem dokumentu. Gre za dokument, ki je popolnoma drugačen od dosedanjih poročil o Rusiji, ki smo jih sprejemali v drugačnem zgodovinskem kontekstu. In ko zdaj vidimo na primeru Ukrajine in na, eh, tudi na primeru drugih sosedskih držav, kjer so zamrzneni konflikti, eh, bodi si hm, v rokah eh, Rusije ali pa jih sproža Rusija. Tako da mislim, da hm, je pomembno, da se lotimo to vrstne politike. Prav tako mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se začne nek eh, mehak prehod eh, v ruski družbi, da podpiramo tiste sile, ki bodo Rusijo lahko privedle v dobo neke bolj eh, demokratične in pluralne družbe, vključno seveda tudi z podporo politikam sodelovanja na ravni različnih področjih, tako da se veselim že nadaljne razprave v vašem poročilu. Hvala lepa. Gospod Jurek, dve minuti. Hvala lepa, tudi jaz bi rad eh, čestitev poročevalcu za to poročilo, ki mislim, da je zelo dobra osnova za naš skupen signal. To je pomembno, ker poročevalec prihaja iz države, ki je soseda Kaliningradske enklave, tako da mislim, da je še kako kompetenten za to razpravo. Bi pa tudi dodal še eno razsežnost, ki mislim, da ga v tem poročilu, ki mislim, da v tem poročilu še ni. Zdaj poteka zelo agresivna propagandna kampanja strani ruskih oblasti, eh, kampanja proti Evropi. Gre torej za to, da se eh, vse čas ponavlja, da poteka domovinska vojna, da se vse čas borimo proti fašizmu in tako naprej in tako dalje. Rusija je celo sprejela resolucijo proti glorifikaciji protikomunistične politike v preteklosti. Tako da moramo jasno povedati, da od Rusije pričakujemo obsodbo komunizma, ob enem pa smo na strani vseh tistih Rusov, ki si prizadevajo za to, da bi v svoji državi vendarle izvedeli resnico o žrtvah komunizma. In, uh, da bi se pred roko pravico pripeljalo storilce. Ne pozabimo, da ko Putin pravi, da se skuša na novo pisati zgodovino, ima v mislih predvsem pohvale imperialistične politike Stalina, eh, pohvale politike, katere žrtev je bila polovica naših držav. Komunizem ni le agresija iz 30-40 let, to niso eh, kasnejši vdori v Češko-Slovaško ali na Mačarsko, ampak je to tudi podpora terorizma v 70-ih letih v zahodnoevropskih državah. Dokler komunizem ne bo mednarodno obsojen, dokler eh, ne bomo jasno odgovarjali na Putinovo propagando, dokler ne bomo vzpostavili takšnega moralnega reda, ki nam bo resnično omogočil, da se z Rusi pogovarjamo o tem, kaj se dejansko tam dogaja, Eh, in o tem, kakšen sistem želijo rekonstruirati in konzervirati. Ja, nekateri skušajo na novo spisati zgodovino, drugi hočejo zgodovino ponavljati. Gospod Butikofer, dve minuti. Hvala, predsednik. Slavni ameriški predsednik, eh, predsednik Roosevelt, je dejal, govorite tiho, ampak eh, nosite veliko palico ali gorjačo. Mislim, da je avtor tega osnutka resolucije postal žrtev predpostavke, da bi tudi obratno držalo, da če nisi prepričan, kako veliko gorjačo imaš, eh, govoriš nekoliko glasneje ali strožje. In bojim se, da to ni najbolj obetavna strategija. In eh, to moram zelo konkretno kritizirati, sploh v zvezi s predlaganim odstavkom 4. V tem odstavku je govora o predpogojevanem dialogu, preconditioned dialogue. Dialog ni alternativi, alternativa eh, sankcijam ali odvračilnim okrepom, ampak če menite, da je dialog nujen in da se zahteva neke predpogoje za dialog, to pa le redko privede na koncu konca do dialoga. Icak Rabin, nekdani izraelski premijer, je dejal, vodimo mirovni dialog s palestinci, kot da ne bi bilo terorizma, proti terorizmu pa se borimo, kot da ne bi bilo dialoga o miru. To je pameten pristop. Predpogojen dialog, to pa ni pameten pristop. In če berem naprej, tu piše, da je dialog potrebno obnoviti le, če nam bo najprej uspelo zagotoviti vrnitev Krima Ukrajine, da ne bi to bil predpogoj Kaj to pomeni? To pomeni, da odlagamo dialog za naslednjih ne vem koliko let. Bi bilo politično prav reči, ker ne vemo, kdaj bo Nemčija morda ponovno združena z drugo polovico, ne bomo govorili? Ne, mislim, da to vodi v slepo ulico in res vas svarim pred takšnim pristopom. Hvala lepa, gospa Vautrans moral bi vam dati besedo že prej, se upravičujem. Dve minuti. Ni problem, gospod predsednik. Govorila bom flamsko, ker bo na ta način malce lažje. Hvala lepa. Strinjam se z nekaterimi komentarji, ki smo jih danes že slišali. Res, eh, to je velik problem za EU. In to je nekaj, glede česar bi morali več govoriti. In kolegice in kolegi so tudi že dejali, da se stvari praktično vsak dan spreminjajo. Tako da bi morda morali več časa nameniti tej razpravi. Nekateri tu so že omenili, da je ton tega poročila nekoliko strok. Sama sem to prebirala v nizozemščini in ja, res je, zadeva je kar strogo napisana. Bi pa rada dodala dvoje. Kot je dejal govornik pred menoj, in to zelo jasno, je pomembno vprašanje vprašanje dialoga. In ne smemo pozabiti, da je Rusija konec koncev naša soseda. In eh, enkrat sosed, vedno sosed, tako da bi tu vendarle rada videla da dodamo še nekaj o tem, kje vidimo naše odnose v prihodnosti. Prejšnji mesec sem prisluhnila Mogrenjevi v Strasburgu in dejala je nekaj, o čemer zdaj premišljujem vsak dan. Namreč, da moramo dojeti, da imamo v tem trenutku generacijo mladih Rusov, ki odrašča zelo negativno sliko Evrope v svojih glavah. In ta generacija seveda vsebuje tudi naslednjo generacijo ruskih voditeljev in zato moramo zelo natančno premisliti o tem, kako bomo ukrepali proti tej eh, negativni propagandi na račun EU v Rusiji. To kot prvo. Kot drugo, ekonomski in eh, trgovinski odnosi in pa strošek, ki ga ta bojkot predstavlja za nas v Evropi. Tudi to velja vključiti v poročilo. Hvala lepa. Ja, dejal bi, da smo nekateri bolj sosedi Rusije kot drugi in dejal bi tudi, da mi nismo tisti krivi negativne indoktrinacije mladih Rusov, ampak to se tam dogaja ne glede na to, kaj storimo mi. Tako da glede tega mislim, da si moramo biti na jasnem. Gospod Karver, dve minuti. Hvala, predsednik. Mislim, da to poročilo ne izpostavlja dovolj eh, nadaljnih možnih eh, problemov, kjer je veliko proruskih problemov, eh, težen v prihodnih eh, potencijalnih članicah. Mislim, da je pomembno to, kar je bilo rečeno prej. Putinu omogočamo, da se tu ukoplje in da stori točno to, kar Rusi od njega hočejo, da pokaže še več moči. In zato ga silimo ravno v to in to je največja tragika vsega skupaj glede na to, da sem eh, sam eh, eh, tudi družinsko povezan z Aškenazi in tudi z Romi, dejstvo je, da sem videl, da ko Evropska unija postaja vse bolj federativna, prihaja do izgube suverenosti in gospod Tenok in gospod Ostrovičev sta oba dejala, da trenutno poteka vrh v Sankt Peterburgu, kjer je veliko politikov iz ekstremno desnih skupin iz celotne EU in zopet mislim, da igramo uh, igro, ki služi ravno tem ljudem. Uh, tako da to žal privede na koncu koncev do nacionalizmu. Če odgovorim kolegu, eh, dejstvo je, da je poraba sredstev v obramne namene ključno vprašanje v vseh državah, članicah in po mojem mnenju je pomembno, da zdaj to priložnost izkoristimo za to, kar je omenil nedavno tudi gospod Juncker, da torej začnemo ustanavljati evropsko eh, vojsko. Strinjam se s kolegom Kastaldom, diplomatska opcija je edina opcija tu. Eh, čeprav želimo pokazati mišice, razumem zakaj, pa vendarle mislim, da moramo nadaljevati s pogovori. In tu je potem še drugo vprašanje, vprašanje porasta islamskega fundamentalizma. Dejstvo je, da moramo Eh, uporabiti eh, tudi mi Putinov pristop, ki ne zaupa nikomor. In dejstvo je, da od rojstva fašizma v 30-ih letih to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, eh, še ni bilo vidno. No, ampak moram reči, da bi raje izgubil suverenost naprem Uniji kot naprem neki drugi državi. Gospod Borgecijo, dve minuti. Hvala lepa, predsednik. Z veliko zanimanja sem. Uh, poslušal zgodovinske eh, lekcije, ki jih nekateri kolegi postavljajo v ospredje, tako doktrinalno kot ideološko. No, ampak jaz sem pripadnik generacije, ki je, koliko se je le dalo, aktivno sodelovala v boju za osvoboditev od Sovjetske zveze, eh, ki je vzhodno Evropo obeležila z svojo ideologijo. V Evropi takrat smo bili mladi tisti, ki smo eh, v, na rdečem eh, trgu delili letake, eh, radio Svobodna Evropa je bil tisti, ki je te stvari počel. Danes pa se nekako vsi združujejo proti temu smrtnemu sovražniku eh, Evrope, ki ga vsi vidijo v Putinu. In takšen dokument kot je ta se mi zdi ne političen akt, politično dejanje Evrope, eh, ki želi mir. Ne vem, morda komu to ni jasno, ampak naša ljudstva hočejo mir. Hočejo preko dialoga, ki ne pomeni uklanjanje, ampak gre za dialog. Torej, želijo drugačen pristop in ta dokument mislim, da je treba eh, raztrgati, ker je to napačen pristop in eh, v imenu interesov naših ljudstev moramo ukrepati in ne v imenu tujih interesov. Ko je bila Evropa pod uh, ruskim, sovjetskim uh, škornjem, je bilo zelo težko vihteti zastavo svobode, kot to počnemo danes. No, jaz se spomnim, da smo se borili za mir in je bilo to samo po sebi kot vojna. No, kakorkoli, gospod Landsbergis, izvolite zaključek. Hvala lepa, predsednik, hvala kolegice in kolegi za vse vaše komentarje. Mislim, da bomo lahko nadaljevali s to razpravo in eh, številne stvari, ki ste jih omenili, bodo verjetno našle svojo pot v to poročilo. Razmislil bi rad eh, in spregovoril o tem, kar ste še vi omenili, namreč ali obstaja neka osnova za sodelovanje ali ne. Nekateri pravite, da bi morali še naprej govoriti ali da bi morali začeti govoriti in tako naprej. In mislim, da bi vse to lahko že bili storili. Govoriti ni težko, vsaj za nas ne, mi znamo, vsi mi. Ampak problem je na drugi strani. Če me nekdo vpraša, zakaj se ne pogovarjamo, to ni zato, ker bi mi storili kaj napačnega, ker bi eh, se mi zavili v mok. Kako to, da smo vendarle znali nadaljevati s pogovori po padcu letala MH17? O čem naj govorimo potem, ko so zasegli debalceve? O čem naj bi govorili, če bodo zasegli Mariupol? ni v našem interesu ne pogovarjati se. Seveda se lahko pogovarjamo, ampak določeni predpogoji morajo biti za to izpolnjeni. In moram reči, da se mi sploh ne zdi smešno, ko pravite, da ne moremo začeti dialoga s predpogoji. Ja, morajo biti predpogoji, ker ne moremo se pogovarjati medtem, ko ljudje umirajo na ulicah in ki jih pobijajo plačanci Kremlja. To mislim, da ni razumno. Naj preberem še kratko izjavo, da zaključim. Če bi gospod eh, Putin prenehal svojo tiho vojno v Ukrajini, potem bi mu verjetno Evropa ponobi, ponudila mm, neko nagrado. Če pa bo gospod eh, Putin nadaljeval s to politiko in zauzel Mariupol, potem bi EU eh, e morala slediti z še več sankcijami. Tako da je zelo težko najti neko skupno rešitev, ki bi opredelila strategijo za naprej. In zato je moj prvi predlog, da, da razmislimo o tem, kaj se je dogajalo v zadnjih 90 letih odnosov EU-Rusija in priznati si moramo, da so skrajne meje eh, mednarodnega prava in predvsem zaupanja eh, bile kršene in da bo trajalo veliko časa, preden bomo to lahko ponovno vzpostavili. Hvala lepa. Naj spomnimo vse kolege, da je rok za vložitev amantmajev ponedeljek 13. 30. marec ob 18. uri. In eh, moram tudi povedati, da bo potem eh, parlament zaključil s priložnostmi za amandmaje, tako da bo to zadnja možnost. Zdaj pa predlagam, da prevzame predsedovanje kolega Plenković. Hvala lepa, podpredsednik Paško. Tako, kolegice in kolegi, nadaljujemo s točko 7 na dnevnem redu in sicer Evropska strategija za zanesljivo skrbo z energijo. Najprej razprava in potem glasovanje o mnenju AFET, o sporočilu komisije in sveta o Evropski strategiji za energetsko varnost odbor ITRE bo o tem glasoval. Aprila 52 amandmajev je bilo vloženih pri tem mnenju. Hvala vsem kolegom, ki so uložili amandmaje in hvala poročevalcu na senci in poročevalcu za iskanje kompromisnih rešitev. Pomembno je, da razpravljamo o vprašanju zunanje energetske varnosti v tem odboru, saj je to neločljiv del zunanih odnosov EU. Jasno je, da so energetski viri vse bolj orodje zunanje politike. Temu smo bili priča tudi v preteklih letih, ko je prihajalo do začasnih izklopov eh, dobave plina, kar je jasno pokazalo, da je Evropska unija ranljiva z vidika eh, energentov. Globalna panorama se spreminja in to ima pomemben vpliv na naše vsakdanje življenje. Zdaj pa besedo predajam poročevalcu iz vrst SD, Arneju Ljecu, ki bo podal nekaj uvodnih misli k tej temi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob pol šestih začnemo s skupno sejo z odborom za kulturo, tako da bom kratek. Pridržujem se temu, kar je bilo rečeno in zahvaljujem se vsem sodelujočim za sodelovanje poročevalci v senci so zelo dobro sodelovali z 52 amandmaji, ki so bili prvotno uloženi. Nam je vendarle uspelo večino vključiti v kompromisne amandmaje. Najpomembnejša naloga za nas, aktivne v zadnji politiki, je, da se upošteva tudi zunanja razsežnost eh, te razprave in eh, nedavni dogodki v zvezi z Rusijo kaže, kako pomembna je energetska unija in kako pomembno je, da imamo v tem dokumentu izredno mnenje našega odbora o evropski strategiji za zanesljivo skrbo z energijo. E, glede na to, da časa ni veliko, ne bi zdaj šel v podrobnosti, če ima kdo kakšno vprašanje, če želijo poročevalci v esenci besedo, lahko sicer pa bi se ustavil na tem mestu. Hvala. Hvala lepa, gospod Lic. Želi besedo kateri od poročevalcev v senci? Če temu ni tako, potem predlagam, da gremo kar na glasovanje. Torej, začenjamo z glasovanjem. Najprej kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Amandma šest za proti vzdržani zavrjeno. Kompromis dve za proti proti vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na amadma 22 za proti vzdržani zavarjeno. Amandma 23 za proti vzdržani vzdržani. Zavareno. Amandma 24 za. Proti. Vzdržani. Zavareno. Kompromis 3. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 35 za. Proti vzdržani. Prosim, če preverimo, ker eh, se zdi, da je dokaj tesno. Torej, glasujemo, amandma 35. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 22 za, 28 proti zavrnjeno. Kompromis 4 za proti, vzdržani, sprejeta. Prehajamo na kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeta. Prehajamo k amandmaju 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 50 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 51 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 52 za proti vzdržani zavrnjeno. In še kompromis 6 za proti proti vzdržani sprejeta. In še končno glasovanje o ostanku mnenja in sicer elektronsko, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 39 za, 9 proti, 3 je vzdržani. Čestitke, gospod Lic. Mnenje je s tem tudi sprejeto. Kolegice in kolegi, kratek odmor do pol šestih, ko nas čaka skupna seja z odborom za kulturo. Hvala.